Euh, il euh, y a Juncker qui va parler aussi.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 gospod predsednik tako ponovno otvarjam zasedanje dobro jutro vsem spoštovane kolegice in kolegi izvolite eh, hvala Postopkovno vprašanje imam. Danes ob 12. je sem povabljen Filip Borbonski.